razglašam ponovno otvoritev zasedanja, ki smo ga prekinili 17. februarja. Zapisnik je na voljo, kakšna pripomba na zapisnik. Pripomb ne vidim, s tem je zapisnik zadnje seje tudi potrjen. Na začetku bi vas rad eh, obvestil o treh zadevah. Najprej Pisna izjava 89.2011 je prejela zadostno število podpisal prav tako s tem sporočam, da to postalo sedaj dokument Evropskega parlamenta. Gre za enostransko uveljavitev vizumske obveznosti strani Kanade za državljane Češke republike. Zato parlament pričakuje, da boste svet in